pristojne službe, da preučijo ta zahtevek. 13. decembra 2016 je predsednik izrekel sankcijo poslancu Pojtu, saj je kršil obveznost razkritja v skladu s kodeksom ravnanja. 27. decembra je gospod eh, Vojt uložil pritožbo proti tej odločbi. V ponedeljek 16. januarja je predsedstvo obravnavalo pritožbo gospoda Vojta in soglasno ponovno potrdilo odločitev predsednika o opominu gospodu.